ob pol dvanajstih. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na njenem redu. Gre za poročilo gospoda Langena o zavarvalnem posredovanju. Gospod poročevalec, štiri minute imate. Na, ja, film dan. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospod komisar. Najprej bi se rad zahvalil za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli. Pripravili smo odločanje v odboru na več sejah, nekaj vprašanj še odprtih, vendar pa mislim, da smo dobili zelo dobro poročilo, ki skrbi za varovanje potrošnikov v zavarovalnem posredovanju. Naj omenim najpomembnejše točke. Potrošniki. morajo imeti mm, dobro zakonodajo za privatne posrednike in tudi zavarovalnice. Eh, in še potrebujemo večjo transparenco, s katerom bi lahko zagotovili spoštovanje interesov strank. Dosegli smo zelo natežen kompromis katerim bi lahko zagotovili transparentne informacije in prekrivanje informacij nekaterih posrednikov. Uvedli bi lahko dokumente, s katerim bi lahko obvestili pogoje o zavarovalnih pogodbah s potrošniki, zato da bi ti lahko bolj primirjali pogodbe med seboj. S to zakonodajo bomo dobili pravila in standarde za zavarovalno posredovanje. V petih letih naj bi v enem tednu na leto zahtevali nadaljne izobraževanje za posrednike. Zato so odgovorne države članice. Potem pa imamo še poglavje, o katerem smo zelo veliko razpravljali in eh, to so naložbeni zavarovalni produkti. Te moramo spremeniti v okviru direktive MIFID, vendar pa jih moramo upoštevati tudi v zakonodaji o zavarovalnih. Zato, da bo zakonodaja dosledna, moramo enako urediti te produkte na finančnih in zavarovalnih trgih, ki jih ne, vendar pa jih ne moremo upoštevati obravnavati kot zavarovalne produkte, če so istočasno lahko tudi finančni produkti za špekulacije. Jasno je, je da moramo um, natančno razlikovati med različnimi produkti. Bor Ekon želi zagotoviti transparentne in natančne informacije za naše potrošnike. Omed, vključili smo tudi provizijo za posrednike. Tukaj smo želeli okrepiti pravice potrošnikov. Provizije morajo biti jasno določene, ko gre za naložbene produkte. Veliko krat smo videli, da so ti produkti zelo nejasni. Sedaj pa smo želeli, da bi morali posredniki te ponuditi drugače in ti produkti morajo biti v skladu z zakonodajo MIFID. To, kar smo dosegli, je rezultat sodelovanja s poročevalci v senci, zato bi se jim rad še enkrat zahvalil, čeprav bo neka, nekaj glasovanj potekalo po delih in ločeno vseeno, pa sem mnenja, da lahko to poročilo dobi podporo vseh poslancev. Najlepša hvala. Grazie, la parola al komisar. Najlepša hvala. Besedo ima gospod komisar Barni. Gospa predsedujoča, lepo zdrav sem skupaj. Danes govorimo o eh, reviziji direktive o zavarovalniškem posredovanju. dobro zastavljeno zavarovanje lahko zniža stroške za eh, vse, še posebej za MSP-je. In tveganja, ki tukaj obstajajo, moramo učinkovito pokriti. Potrošnike moramo učinkovito obravnavati, zgraditi moramo preglednost in spoštovati interese vseh in to je pomen korak naprej. Gre za trg, kjer je veliko eh, MSP-jev, včasih so to mikropodjetja. In glede na specifiko tega trga je komisija želela ohraniti pristop minimalnega usklajevanja. Včasih slišimo, eh, kritike ravno na to temo, da Evropa poskuša preveč usklajevati različne sisteme. Tokrat pa imamo primer eh, vzpostavljanja okvira, ki državam članicam omogoča dovolj manevrskega prostora za prilagajanje na nacionalne specifične situacije. Rad bi se zahvalil vašemu parlamentu za upravljeno delo in za hitro upravljeno delo pri tem doseju. Še posebej hvala poročevalcu. Bernerju Langen, Langenu za njegov angažma in trud, ki ga je vložil v poročilo. Hvala tudi Atolino Sančesu Presedu, poročevalcem v Senci, eh, Oliju Šmitu, gospodu Gigeldu, gospodu Foxu in gospodu Kluteju vsem. Svet ni sledil vašemu hitremu delu, nadaljeval, bi, nadaljeval bo eh, aprila. Upam, da bo dogovor dosežen še letos. Vaša stališča so podobna našim, imate tudi iste pomisleke. Želite okrepiti varstvo potrošnikov. Zahtevate na primer eh, več informacij za neživljenjska zavarovanja ter pa za eh, nove določbe za evropske organe in JOPO. Potrjujete eh, področje uporabe za eh, podjetja in zavarovalnice, obenem pa vključujete tudi primerjalne strani, kjer lahko primerjamo različna zavarovanja. Kakšna je prihodnost, kakšna so prihodnja pogajanja, zagotoviti moramo koherenco z drugimi zakonodajnimi dosjeji, ki so prav tako na mizi oziroma v pripravi. Ta dosje je povezan naprimer z MIFIDom, ki je bil pred kratkem doročen, uredba eh, KILIP, ki je v trialogu in pa eh, tudi eh, zunaj sodna obravnava MIFID nekaterih drugih vprašanj. Upamo, da bomo čimprej dorekli splošen, splošni pristop. Zarovalnicam in posrednikom bi radi zagotovili, da ohranijo svojo stabilizacijsko vlogo na trgu, da ohranimo tudi zaupanje potrošnikov in da Evropska unija stopi na pot rasti in uh, to bomo naredili s pomočjo, ki ste jo ponudili vi. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospa Staler ima besedo. Dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospod komisar in gospod poročevalec. Sem eh, oblikovalka mnenja v odboru IMKO. Vem, koliko časa smo porabili zato, da je ta tema na plenarnem zasedanju. S to direktivo želimo zagotoviti interese potrošnikov, še posebej, ko gre za informiranje strank. S pomankljivimi informacijami eh, stranke ne razumejo tveganih nevarnosti produktov. Posredo valnice morajo izboljšati informiranje potrošnikov. Ne vidim, kako bi s tem poročilom lahko zagotovili vse to. Želja bi si bolj strogih pravil. In zato smo ložili predloge spremembe v našem odboru. Zelo sem razočarana, da bomo s tem spremenili alternativne možnosti za reševanje sporov, čeprav smo se o tem dogovorili tukaj v Evropskem parlamentu. To še posebej velja za tiste države članice, ki so šle dasi dlje. Poglejte, če eh, poglejte primer v Združenem kraljestvu, imamo finančnega ombudsmana, ki skrbi za varovanje interesov potrošnikov. To nas zelo skrbi, še posebej, ker bi vsa Evropa skušala doseči čim višjo raven varstva potrošnikov in tiste države ne smejo biti uvirane, ki želijo iti dlje, kot določa ta direktiva. Če ne vključimo vseh teh zahtev, ne bom mogla podpriti tega poročila. Najprej hvala, gospa predsedujoča. Grazie. Eh... Najlepša hvala. spirale gospoda Lene Jani. Sedaj gremo na govornike v imenu političnih skupin. V imenu skupine ELS ima besedo gospa Galpeč. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dovolite mi, da najprej čestitam kolego Verneju Langenu za zelo uravnoteženo poročilo in za to, da je v ta predlog vključil vse deležnike. Sama sem mnenja, da bomo s to direktivo zagotovili najvišjo stopno varnost, varstva potrošnika in njihove interese in zmanjšali tveganje in delitev tveganja. Zagotovili bomo tudi, da so potrošniki dobro informirani preden podpišijo kakšnokoli pogodbo o zavarovanju. Jasno je, da obstajajo konflikti interesov eh, in spori med državami članicami. In v takšnih primerjih države članice lahko zahtevajo od posrednikov, da objavijo pogoje za sklepanje zavarovanja. Prepričana sem, da če bi imeli takšno zakonodajo pred krizo, bi lahko preprečili primere zavajanja potrošnikov strani posrednikov, ko so jim ponujali produkte brez primerne informacije. Tudi izobraževanje je pomembno na tem trgu in izobraževanje mora biti obvezno. Ravno tako je pomembno, da imamo sistem za registracijo na spletu, zato da lahko nadziramo posrednike za zavarovanje. To ta registracija mora biti tudi transparentna. Gospa predsedujoča, sama mislim, da je to poročilo tako zelo dobro noteženo, da ga moramo podpreti in tako eh, bom pozvala tudi kolege na glasovanju. Hvala lepa. Grazie per il... Najlepša hvala v imenu skupini SD. Gospod Sanchez preseda enem minutu. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, gospod komisar Barnier, gospod poročevalec. Rad bi se zahvalil vsem za doseganje kompromisa. Ta sektor zaposluje 200 tisoč ljudi in predstavlja 16 odstotkov BDP-ja v Evropski uniji. Zato moramo izpolniti vse standarde za varstvo potrošnikov in zagotovili bomo enaka pravila za vse. To vključuje vsa zavarovanja, ki vključujejo premijo, ki je više od 600 evrov na leto. Treba je zagotoviti tudi profesionalne standarde, zato smo vzpostavili registr, kodeks ravnanja, izobraževanje osebja 200 ur na leto, istočasno pa bomo zvišali tudi zavarovanje za poklicno odgovornost. Ja, tako bodo potrošniki lahko izbirali na podlagi informacij, zato je prav, da imamo enake standarde in istočasno pa morajo naložbena zavarovanja izpolniti določbe iz direktive MIFID. Ko pride do konflikta interesov, moramo vključiti vse potrebne informacije v skladu s smernicami IOPE. Imamo veliko različnih produktov in svežen in zato moramo vzpostaviti ravnovesje med svobodno izbiro in ponudbo, kot tudi interesi potrošnikov. Zato upam, da bomo to ravnoteženo poročilo lahko podprli na jutrišnjem glasovanju. Najlepša hvala. Tak, Gospod Šmit, dve minuti. Hvala lepa. Gre za politično občutljivo vprašanje namreč vprašanje zavarovalnih posrednikov. Treba se tudi vprašati, ali naj prepovemo provizije v nekaterih državah, na primer v Združenem kraljestvu, obstaja takšna prepoved. Na švedskem sicer to še ni predvideno, imamo pa hm, prepoved provizij za najditelje v narekovajih novih eh, kupcev oziroma podpisnikov polic. Dejstvo je, da moramo paziti, da ne bo prišlo do monopolizacije zavarovalniškega sektorja. Seveda gredo lahko države članice še eh, dlje od tega, kar zahteva ta direktiva in eh, lahko nasplošno omeji eh, provizije in nadomestile. Dejstvo pa je, da so vsi strinjamo, da so potrebne jasnejša pravila. Gospod komisar, Eden od amedmajev, dva amedmaja gospoda Langna zadevata uskladitev z direktivo MIFID. In zato sprašujem komisarja in gospoda Langna, kaj to sploh pomeni v praksi? Kaj ti kolega Gigold je dejal, da amedmaja 4 in 5 nimata nikakršnega vpliva na prihodnja pogajanja glede usklajevanja z MIFIDom in IMD2. Sam moram reči, da sem slišal ravno nasprotno in če vse te amendmaje gospoda Gigolda 8, 9, 10 in 11 sprememo, bo zakonodajni postopek samo še bolj tehničen in težaven. In zato sprašujem gospod komisar in gospod Langen, ali sta dovolj amandmaja 4 in 5, da zagotovimo skladnost MIFID-a z IMD2. To je tudi ključnega pomena za to, kako bom oblikoval glasovalni seznam za mojo skupino jutri. Hvala. Grazie. Hvala lepa za skupino zelenih, gospod Gigold, ena minuta. Ja, spoštovane kolegice in kolegi, zavarovalništvo se je v zadnjih letih izkazalo za enega najbolj eh, utrjenih lobijev. Že dolga leta je tako, da proizvodi, ki sodijo v okvir MIFID, uživajo višjo stopnjo zaščite kot eh, zavarovalno naložbeni produkti. Zato je, zato je prav, da želimo to uskladiti. V odboru Ekon smo našli uravnotežen kompromis, ki določenih področjih krepi varovanje potrošnikov, na drugih eh, področjih nekoliko blaži predlog komisije. No, zdaj tu v plenumu je bilo loženih nekaj amandmajev, ki nekateri krepijo varstvo potrošnikov, nekateri ga šibijo, nekateri amandmaji se odmikajo od eh, najnovejše reforme MIFID, spet drugi ne. In tu bi pozval kolegice in eh, kolegi, da upoštevajo dejstvo, da bomo končno privedli do poštene konkurence med eh, skladi, ki jih ponujejo banke in zavarovanjeni proizvodi na drugi strani in to je tisto, kar mora biti merilo odločenja jutri. Eh, preprosta uvodna izjava v to smer pač ni dovolj, kajti na koncu koncu v pogajanjih v trialogu to ne bo um, imelo enake teže, tako da res eh, pozivam kolege k temu, da upoštevajo ta vidik uskladitve obeh aktov. Hvala lepa. Hvala lepa če ni prošen za besedo po postopku proste razprave, besedo ponovno dajem komisarju Barnjeju. Izvolite. Hvala lepa. Ta diskusija je bila zelo koherentna, čeprav je bilo izpostavljenih nekaj vprašanj. Naprej, zadeva standard varstva podatkov, o katerem je bilo govora. Mislim, da je to pomembna tema k kateri se bo treba vrniti ob trialogu. Predvsem zato, da se zagotovi eh, doslednost z drugimi besedili, kot že rečeno, ne da bi pozabili na eh, specifiko zavarovalništva. Strinjam se, gospod Gal Pelc. Če smo imeli ta pravila in to velja za številna druga področja, ki jih je Vedner Langen, Ole Šmitele, torej gospod Gigolt eh, omenil in ki jih vsi dobro poznajo, skupaj smo veliko delili na vseh teh eh, besedilih. Dejstvo je, če bi vso to arhitekturo vseh eh, besedil z področja nadzora, zagotavljanja transparentnosti, zagotavljanja varstva potrošnikov eh, in ustrezne, kapitalske ustreznosti bank, številnih kriz ne bi bilo, gospa Galpelc. In tudi v tem primeru mislim, tako kot vi, da če bi ta vrstna pravila imeli že pred krizo, bi se nedvomno lahko izognili določenim dvomljivim eh, Eh, prodajnim praksam, ki so drago stale številne vlagatelje in potrošnike. Kot gospod Sančes presedo, tudi jaz mislim, da je informiran, eh, bolj informiran eh, temelj odločanja ključnega pomena in to ravnovesje med svobodo ponudbe in zaščito in svobodo odločanja potrošnika je pomembna. Gospod Šmit je tudi omenil nekaj, kar ostaja predmet razprave in sicer uskladitev z MIFIDom, še posebej amandmaja 4 in 5. Mislim, da je pomembno, da te predloge preučimo v okviru triloga. Razumem motiv poročevalca, dejstvo pa je, da so določena vprašanja, ki jih je treba obravnavati. Ne bom, ne vem kako natančen danes, gospod Šmit, se upravičujem. Uh, Eh, ker ne morem biti, moram eh, z vašim poročevalcem o tem temeljite spregovoriti v okviru trialoga in hvala tudi za vaše razumevanje z tega vidika. Hvala lepa. Besedo zdaj vračam poročevalcu. Gospod Langen, izvolite. Ja, hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala kolegom za zelo pošteno oceno tega kompromisa. Hvala tudi komisarju. In izredno bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci, kolegu Sančes Presedu, kolegu Olev Šmitu, Svenu Gigoldu, Eštoju Foxu, eh, Klutaju, gospe eh, Stiller. Mislim, da kljub različnim izhodiščem na koncu vendarle mm, uživamo rezultate zelo temeljite in poštene razprave. Kot drugo, gospod komisar, to nikako ni bil hiter proces odločanja. Eh, vaš predlog je iz 3. julija 2012, to je več kot leto in pol nazaj, eh, torej odkar smo začeli z obravnavo in eh, svet zadevo še vedno obravnava. Kdaj bomo zadevo zaključili, ne vemo, nihče ne ve, dvomim, da še v tem mandatu, ampak verjetno v naslednjem. Gospa Stajler je tudi dejala, da bi rada videla okrepljena pravila za medijacijo sporov. Tu že imamo pravila, ampak eh, vprašanje je, kateri organ je za to pristojen in to je vprašanje, ki smo ga prepustili državam članicam in to se mi zdi nasplošno pravi način. Na tistih področjih, ker želijo države članice iti dlje, morajo zato imeti možnost, eh, ne da bi to eh, izrecno podprli. Hvala za podporo vseeno. Kolega Sanchez presedo, ki je še posebej Eh, podal kar nekaj amandmajev vezanih na direktivo o hipotekah. Kolega Ole Šmit je bil nekoliko drugačnega mnenja tu, ker deva to vrstne vezane posle. In eh, po mojem mnenju eh, zdaj s temi predlogi zadevo lahko ustrezno uredimo. Kolega Šmit je spregovoril tudi o prepovedi proviziji. Ja, kolikor smo se o tem dogovorili sedaj, mislim, da je zadeva mm, dobra, pravilna. Zeleni so podali svoj amandma v to smer. Sam menim, da prepoved provizij nikoli ni razumna odločitev, kar pa zadeva eh, prilagoditev oziroma prilagoditev MIFID-u z amandmaji 4 in 5. Kolikor danes vidimo, so tam kar delnosežni predlogi, ki so že na voljo v teh besedilih. Eh, deloma so ti predlogi celo bolji od tega, kar imamo v tej fazi pri MIFID-u. O zadevi se bo treba še pogajati, treba pa je upoštevati tudi specifiko in eh, Res moram reči, v pogajanjih, pri katerih so poročevalci v senci vedno zraven, bomo ta cilj tudi zasledovali še naprej. Ne bi pa zdaj skozi stranska vrata rad vključeval v besedilo ureditve, ki niti nimajo kaj iskati pri zavarovanih produktih. Kolegu Svenu Gigoldu se tudi zahvaljujem za to, da je na koncu koncov pozdravil ta kompromis, seveda je vložil tudi nekaj drugih amandmajev. Omenil sem že prepoved provizij, to je nekaj, kar naša skupina ne more sprejeti, da govorim tudi v imenu skupine. Pri drugem amandmaju, torej novi člen 26a, po katerem naj bi EJOPA lahko posegla na trg in prepovedala določene produkte. Po mojem mnenju je to naloga nacionalnih nadzornih organov, ne pa evropske institucije EJOPA in eh, zato mi menimo, da bi ta del vašega amendmaja veljalo zavrniti. Bi pa rad še premislil o morebitnih izjemah. Tu se strinjam, zdaj imamo posvetovanje v naši skupini, to posvetovanje še traja in potem se bomo zadevi še enkrat pogovorili in jutri bomo videli, kako bo naša skupina glede tega glasovala. Eh, naša skupina želi verjeti kaj več o vsebini, ne le prikimavati. To je morda razlika med velikimi in malimi političnimi skupinami morda. Na splošno pa bi se rad vsem prav lepo zahvalil. Grazie, la discussione. Hvala lepa, s tem je razprava zaključena, glasovanje pa bo potekalo jutri ob pol dvanajstih. Tako, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo gospe Grostet, tretji večletni program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020. Besedo kar takoj dobi.